načela pravne države. Najprej bom dal besedo avtorici gospe Mariji Čeka. Hvala, gospod predsedujoči. V času pravoslavnega božiča se je zgodil napad, ki je ubil, na katerem je bilo ubitih 20 kopskih kristijanov. Ob tem pa se je zgodilo še več drugih incidentov, zato moramo biti pozorni na stanje manjšin v Egiptu. Nasilje in sovraštvo ne more biti sprejeto v okviru religije. Ljudje imajo svobodo do vere in tudi svobodo, da niso verni. Etnična in verska raznolikost je pomembna za družbo, ki je sposobna doseči spravo, družba, v kateri lahko vsi ljudje vedo, da so njihove pravice zagotovljene. Odprta družba je mogoče samo, če pride do ločitve države in cerkve v ustavi in v celotnem sistemu vladanja. Varnostni ukrepi ne morejo biti edini način za upravljanje z pluralistično družbo. Vendar je vojaška vladavina oziroma izredni ukrepi so uveljavljeni že 28 let. Svoboda izražanja na spletu in druge je omejena in tako vlada v Egiptu rešuje napetosti v družbi. Zato je težko razumeti ali sprejeti, da je okrog 30 aktivistov, politikov in blogerjev bilo aretiranih strani vlade, ko so potovali v Načhamadi, da bi izrazili sožalje do tistih, ki so bili ubiti v sektorskem in medetičnem nasilju. To je vzor tega, kaj je v zadnjem času vzorec dogodkov na področju svobode izražanja v Egiptu. Nekaj je narobe, če so ljudje obravnavani kot kriminalci samo zato, če želijo izraziti sočutje do svojih sodržavljanov. V preveliko državah je argument ohranjanja javnega reda in miru zlorabljen. Od leta 2008 Egipti, Egipčani ne morejo dobiti neregistrirane telefonske številke. Sedaj pa veljajo nove, nova pravila, v katerih morajo uporabniki brez žičnih internetnih dostopov zagotoviti določene podatke, ki vladi omogočajo nadzor nad temi uporabniki. Pripravljajo pa tudi zakon o regulaciji omrežji če bi uporabnik objavljal medijske vsebine brez dovoljenja vlade. Vendar egiptovska vlada pravi, da svoboda izražanja in da svoboda do mnenja, da je to zagotovljeno. Vsak posameznik ima pravico do izražanja svojega mnenja in da ga pisno, ustno, s fotografijami ali kakorkoli drugače v okviru zakona tudi objavi. Samo kritika in konstruktivna kritika je jamstvo za nacionalno strukturo. Pozivam egiptovske vlade, da ne omejujejo več svobode izražanja glede na medetično nasilje. Kazen za zločine mora biti izrečena, s tem pa ne smejo biti omejene svobode do izražanja in tako naprej. To mora biti zagotovljeno tudi v ustavi in ko bodo vse ravni vlade svobodne, potem bo tudi svobodna družba v Egiptu mogoča. Egiptovska vlada bi morala svojim državljanom pri tem pomagati in Evropska unija bi morala prav tako igrati aktivno vlogo pri tem. Hvala, gospa Šake. Sedaj pa ima besedo gospod Provera dve minuti. La resolucija. Hvala predsedujoči. Resolucija, ki sem jo predložil, izhaja iz tragičnih dogodkov, ki so se dogodili pred nedavnim v Egiptu in v drugih državah, ravno včeraj v Nigeriji. Želel sem tej skupščini izpostaviti neke okoliščine, ki so nespremljive in tu gre za. Um, preganjanje in uboje zoper krščansko skupnost. To ni resolucija proti egiptovski vladi. Egipčan, egiptovski vladi ki se je aktivirala za to, da zagotovi eh, pravičnost eh, in eh, ustrezne ukrepe proti odgovornim. Ampak vsako leto na tisoče kristijanov je ubitih v svetu, v Vietnamu, v Severni Koreji, na Kitajskem, v Iranu, v Malezijo in na milijone so preganjani zaradi njihove veroizpovedi v vsakdanjem življenju. Ti napadi postajajo vedno bolj ostri in vedno pogostejši in to v molku in brezbrižnosti, ampak so vredni ustreznih ukrepov predvsem zato, da spremenimo to vzdušje verskega sovraštva, ki se uveljavlja, zato da spodbudimo strpnost in sprejemanje različnosti. Evropa dobro pozna tragedijo vojne, ki eh, cela stoletja eh, so eh, videla soočanje med katoliki in protestanti, da sploh ne govorimo o židovskem holokaustu. Ravno zaradi svoje zgodovine Evropa se mora angažirati na tej fronti. Druga pobuda bi lahko bila, bilo preverjanje nacionalnih zakonodaj. Eh, v katerih najdemo recimo eh, preganjavske predpise proti kristijanom oziroma drugim verskim manjšinam. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami bi bilo lahko zelo korisno v tem projektu. To, da tudi tam, kjer obstaja pravica do verske svobode, moramo biti pozorni za to, da se leta eh, uveljavlja. Ta razprava bi lahko bila priložnost za to, da sprožimo pobudo, da pripravimo poročilo Evropskega parlamenta parlamenta o uh, verski svobodi v svetu. Hvala, predsedujoč. Hvala, gospod Provera. Naslednji na vrsti je gospod Mario Mauro. Eno minuto. Grazie, Hvala, predsedujoči. Verska svoboda je dejansko tema te resolucije. Torej, ne neka križarska vojna, ali pa poskus eh, onesposobiti to ali ono vlado. Ampak tukaj gre za izjavo o tem, da se danes v svetu eh, tudi umira, ker verjamemo v Kristusa oziroma smo diskriminirani, ker je moja vera drugačna od tvoje. Vse politične skupine so torej bile soglasne okrog eh, tega, da obstaja problem verske svobode in o potrebi potem, da se ga lotimo resno in dosledno v mednarodni skupnosti. Torej, zahtev prosimo svet in komisijo in predvsem visoko predstavnico za zunanjo uh, uh, politiko, da posebno pozornost posveti razmeram manjšinam, vključno krčanski manjšini, uh, zato da se um, prevzamejo določene pobude, ki naj spodbudijo dialog in spoštovanje med skupnostmi, zato da spodbudimo vse verske oblasti k promociji strpnosti in zato da takoj zatremo vse primere sovraštva in nasilja. Hvala. Hvala, gospod Mauro. Sedaj gospa De Kaiser, dve minuti. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dogodki v Egiptu bi se lahko zgodili tudi druge. Ljudje streljajo in ubili so sedem ljudi, šest koptov in tudi policista. Oblasti so posredovali in javni tožilec je rekel, citiram, da naj tri ljudje, ki so bili obtoženi dogodkov v Načhamadiju, da jim naj sodijo za naklepni umor. In tudi v Malaz Maleziji prihaja do sporov zaradi uporabe besede Allah za Bog. Zdi se, da bi te dogodke lahko obravnavali tudi tako, kot da se odražajo drugod po svetu. Religiozni fanaticizem in nestrpnost ogrožata temeljne svoboščine, svobodo do prepričanja, ali gre, ne glede na to, ali gre za vernike ali za agnostike, muslimane ali kristjane. To se dogaja povsod, povsod po svetu. Sekularni ljudje povsod po svetu so zaprti ali pa jih napadajo zato, ker ne spoštujejo verskih pravic oziroma praks. Sem, sama sem sekularna, zato si želim, da bi ta resolucija pozivala za strpnost, ne za stigmatizacijo. Ampak poleg teh primerov, ki smo jih omenili, želim spomniti tudi na pomen verske strpnosti in sekularne države. To je nujno, če želimo zagotoviti raznolikost in zagotovitev prepričanja za posameznike. Tako bomo najbolj zaščitili svoje državljane in poskrbeli za dialog med skupnostmi. Hvala, gospode Kajzer. Sedaj pa dajem besedo za minuto gospodu Legutku. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, podatke o nasilju proti kristijanom v Egiptu in v Maleziji so samo vrh ledene gore. Želim povedati tri stvari. Prvič, kristijani so žrtve nasilja v številnih državah po svetu, ne samo v teh dveh. Drugič, kristijani so verska skupina, ki se jih najbolj priganja, kaj te številke so prav zaskrbljujoče. Gre za milijone in ne za tisoče ali sto tisoče. Tretjič, reakcija evropskih skupnosti in evropskih vlad ter Evropske unije do sedaj ni bila zadovoljujoča. Prestrašena, polovičarska in politično nekorektna. Strogo moramo ukrepati, kajti drugače bodo tisti, ki preganjajo kristijane, menili, da to odobravamo ali si to res želimo. Hvala, gospod Legutko. Sedaj pa dajem besedo gospe Hautali za minuto in pol. Yes. Hvala, gospod predsedujoči. Obžalovanja uredno je, da na svetu obstaja toliko različnih sporov, toliko sporov, ki jih povzroča vera. V zvezi s tem povedati, želim povedati, da na svetu obstaja več fundamentalističnih tendenc, tako med kristijani kot tudi muslimani. Budizem je verjetno edina veroizpoved, ki nima teh tendenc, ampak pomembno je, da Evropski parlament ima stališče v zvezi s tem, kadarkoli se pojavijo to vrstni nasilni dogodki med različnimi veroizpovedmi. Vendar povedati želim, da smo včeraj izvedeli, da je 33 zagovornikov človekovih pravic bilo aretiranih, ko so podpirali koptske kristjane, ki so omenjeni v tej resoluciji. Egip, egiptovskim oblastem želim povedati, da bi morali poskrbeti za to, da ljudem ne smemo preprečiti, da varujejo drug drugega preprečiti. Moramo, da teh ljudi pod nobenim pogojem policijske sile ne smejo pridržati. Teh 33 zagovornikov človekovih pravic je bilo obravnavanih na nehoman način, ko so bili v pridržanju. Upam, da bo parlament v prihodnosti vedno upošteval različna vprašanja, ki so povezana tudi z drugimi zadevami, ne samo s krščanstvom. Hvala. Hvala, sedaj pa v imenu političnih skupin. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko, gospod Posled. Gospod predsedujoči, Tunizija, Egipt in Malezija imajo tradicijo, dolgo tradicijo strpnosti. Tunku Abdul Rahman, naprimer, ustanovitelj Malezije ali predsednik Sadat, je tukaj v Evropskem parlamentu zagovarjal magno karto krščanskega sožitja. V boju proti islamskemu ekstremizmu in proti krščanskim uh, silam pa so prisotne in tukaj jih moramo uh, oblasti, ki se borijo proti temu, podpreti. Mislim, da smo odgovorni za kristjane uh, celotnega sveta in če sami v državah, v kateri so, tega ne bodo naredili, moramo to mi narediti. Kar zadeva malezijsko vlado, želel bi se ji zahvaliti in eh, kralju ter predsedniku vlade, ki sta že 9. januarja jasno izrazila svoje stališče. Želimo jim veliko uspeha v njunem boju za versko strpnost To je nekaj, kar je bilo in ostaja del eh, Malezije, Egipta, pa tudi Tunizije. In Tunizijo, Egipt in Malezijo moramo obravnavati kot partnerje, seveda tudi takrat, ko gre za zagovarjanje spoštovanja človekovih pravic. Hvala, gospod Poselt, v imenu skupine. Evropskih konzervativcev in reformistov ima besedo za minuto gospod Van Dalen. Gospod eh, predsednik. Seveda, spoštovanje človekovih pravic je nekaj, kar je za nas skoraj da sveto, bi rekel. Eh, seveda je to včasih eh, težko, eh, ko gre za nekatere države, recimo Egipt, kjer kopte, jude in tudi nekatere druge pripadnike verskih skupnosti nenehno postavljajo pod eh, nek dodatni pritisk. Na papirju so njihove eh, pravice enake, ampak eh, marsikdaj jih nasilno poskušajo predstaviti kot muslimane. Stališče in drža egipčanske vlade ni tukaj ustrezna. Tri napadalce so sicer prijeli, in priprli, vendar kljub temu islamski, agresivni islamski napadalci še vedno uveljavljajo svojo uh, silo. Mislim, da moramo to v naših bilateralnih stikih z Egiptom uh, eh, povdariti kot nespremljivo. Ja, Hvala. V imenu skupine GUE NGL dajem besedo za minuto gospodu Joe Higginsu. Hvala, gospod predsedujoči vsi, ki zagovarjajo demokratične pravice in svobodo do izražanja, bodo obsodili umor kristjanov v Egiptu in tudi bombne napade na cerkve v Maleziji. Vendar moramo opozoriti tudi na vedno večje število napadov na verske manjšine v Evropi in obsoditi tudi to. V Malaziji je taktika razdeljevanja in vladanja že dlje časa v uporabi strani vladajočih strani. Tudi vlada je lahko obtožimo jih hipokrizije, kaj ti. Malezija naj bi odobravala vse vrste veroizpovedi, medtem pa v ozadju manevrirajo zato, da bi zagotovili prevladujoče stanje muslimano. To se odraža tudi v sodbi v zvezi z besedo Allah. To naj bi bila najbolj enakopravna družba v Južni Aziji, vendar gre za vlado pribočnikov, naprimer sindikalistične pravice, so vedno zatirane. Verska svoboda mora biti zagotovljena tako, da bodo revni in delovni prav tako imeli pravico do svoje veroizpovedi. Higgins, Hvala lepa, gospod Higgins. Zdaj pa v imenu gospod van der Stap. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gisteren is in Nederland een verschrikkelijk politiek proces begonnen tegen ons. Hvala lepa. Začel se je eh, res eh, hud eh, politični proces na nizozemskem poti našem političnem volitju Verhoopta. In to <clears throat> je tudi naš a, politični voditelj v a, nizozemskem parlamentu, ki ga preganjajo zaradi izjav, ki jih je dal. To dokazuje, da tudi v Evropi a, se to dogaja. Recimo, tudi če prije do, ne, ne, do a, dejansko a, obsodbe a, fašizma in islamizma, a, naj povemo, da a, dejansko večkrat a, v tem parlamentu nas kar prevzame ta tsunami islama in sploh ne pomislimo na evropsko tradicijo. Napadi v Egiptu in v Maleziji in drugod po svetu, tudi v Nigeriji ta teden, so posledica fašistične in nestrpne eh, ideologije, to je islama in eh, nemuslimanske države, eh, nemuslimani v islamskih državah so dejansko žrtve poboja. Ti napadi v Egiptu in Maleziji niso izolirani primeri, ampak so posledice neke ideologije, ki ne spoštuje svojega bližnjega predsednik parlamenta in svet si morata prizadevati za to, da v Evropi to vrstni grozn, grozodejstva se ne dogajajo. In torej vas pozivamo k temu, da podprete našega političnega voditelja v svojem procesu na nizozemskem. Hvala, gospod Van der Stojp. V imenu drugih govornikov sedaj dajem besedo za minuto gospodu Kačmarku. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod in gospodje v parlamentu pogosto govorimo o različnih fobijah, naprimer ksenofobija ali homofobija. Vendar ta dva primera fobij seveda ne pomenita vseh fobij. Obstaja tudi kristjanofobija, torej sovraštvo do kristjanov. Pri tej fobiji vidimo, da prihaja do veliko negativnih, tragičnih socialnih posledic naprimer, prihaja tudi do kršitev človekovih pravic posod po svetu. Ukvarjati se moramo tudi z napadi na agnostike, varovati, braniti moramo tudi kristjane. To pa moramo storiti zato, ker je svoboda do veroizpovedi ena temeljnih urednot Evropske unije. Zato moramo še naprej obsojati kakršnekoli napade ali nestrpnost do vernih nasilje je nagnusno in vedno moramo temu nasprotovati. Hvala, gospod Kačmarek. Naslednji je gospod Šimanski za minuto. Dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, svoboda do veroizpovedi je pravica, ki je vključena v mednarodne konvencije. To je že 50 let, ampak v zadnjih letih vidimo val sovraštva, verskega sovraštva večinoma proti kristjanom. komunizem je sedaj nadomestil islam. Egipt in Malezija zagotavljata svobodo do veroizpovedi v svoji ustavi, vendar pod pritiskom radikalnih islamistov ljudje teh svoboščin ne morejo uživati. Evropska unija ima sedaj nove instrumente na področju zunanje politike, zato mora poskušati ukrepati proti tej fobiji proti kristijanom. To je osnova za številne napade na kristijane. Zakaj ne razmišljamo o dodatnih ukrepih na tem področju. Hvala lepa. Gospod Sonik, za minuto. Gospa komisarka, gospod predsedojoči, želim podpreti, kar je povedal gospod Provera, namreč, da bi morali pripraviti poročilo v zvezi z svobodo do vero izpovedi. Naj vas spomnim, da sem v prejšnjem mandatu jaz in gospod Mauro, da smo predlagala, da bi pripravili osnutek poročila o trpljenju kristijanov v državah, kjer kristijani predstavljajo manjšine. Vendar ustrezni organi v parlamentu niso podprli te zamisli. Druge institucije bi morale jasno ukrepati v zvezi s tem. Odzvati se moramo na to, se, kar se dogaja z našimi sokristijani na področju kršitve človekovih pravic. Zelo pozorno sem prebral pismo predsednika ljudske skupščine gospodu Busku. Zagotovil je, da bodo pravice kopskih kristijanov zaščitne. Nekako pa tega ne verjamem. ¿no? Hvala, gospod Sonik. Gospod Črnecki. Gospod Črnecki, torej za minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, ne gre samo za Egipt in Malezijo. Tukaj govorimo tudi v, o Sudanu, Nigeriji in tudi drugih državah o, a, v Afriki in v Aziji. To so družbe, ki kristjane obravnavajo kot ljudi, ki jih ne marajo ali celo kot sovražnike. Odkrito povejmo, zatiskamo si oči pred problemom. Poskušamo se mu izogniti, vendar to je pravi problem. V krščanski Evropi imamo svojo zgodovino, zato moramo jasno in glasno spregovoriti in obsoditi tiste, ki so krivi za to, Naš greh je, da smo to zanemarili. Prejšnji teden smo obsodili napade in preganjanje manjšinske oziroma islamske manjšine na kitajskem. Nekatere politične skupine pa so bile proti predlogom sprememb, v katerih bi povdarili, da tudi proti kristjanom diskriminirajo na kitajskem. Zato ne moremo braniti samo nekaterih verespovedi, drugih pa ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Črnečki. Zdaj pa gospa Korhola, eno minuto. Predsedujoči, Prisluhnili smo zaskrbljujočim informacijam, kar zadeva zločine proti kristijanom, tako v Egiptu kot v Maleziji. Kar zadeva Malezijo, bi želela izraziti eh, mojo globoso zaskrbljenost, kar zadeva napade na crkve v državi, ki je sicer bila tradicionalno strpna in eh, zmirna. Želela bi tudi izpostaviti eh, zgledno delo, ki ga upravljajo islamske nevladne organizacije pri spodbojanju strpnosti. Izjave malezijskega premijeja ki je zanikal možnost uporabe besede Allah, pri, eh, kaže na neko nestrpnost proti kristjanom. Eh, in zgledno obnašanje islamskih NVO-jev pa je šlo v obratno smer. Kljub temu pa tega nismo vključili v to našo rezolucijo, ker nismo seznanjeni z naprednimi premiki. Ampak verska strpnost mora biti spodbujena na vseh ravneh. Pomembno je poznati napredovanje v tej ali oni državi in to podpreti. Hvala lepa, gospa Korhola. Naslednja govornica je gospa Bodis. Naslednji govornik. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, fanatiki, ki so ubili kristijane v Egiptu, eh, njihovih eh, Zločino pa ne moremo pripisovati celemu narodu in celi vladi. Najti, če menimo, da je egiptovska vlada in vsi egipčani odgovorni za ta pokol, to ni mogoče, to ni spremljivo. Odgovorni bodo ustrezno sojeni. E, torej, kar moramo upoštevati je predvsem tudi politiko neke države. Ne smemo enostavno združevati fanatikov in celotnega prebivalstva neke države torej s tem, da se poskusimo vključiti med kopte in njihove muslimanske sorojake, eh, seveda na tak način dajemo argumente ekstremistom, ki skušajo predstaviti vzhodne kristijane kot neke vrste agente Zahoda. Hvala lepa. Hvala lepa, uh, gospod Bodes, sedaj pa gospod Tokaš, izvolite. Chairman, dear colleagues. Predsedujoči, kolegice in kolegi néhány nappal ezelőtt az egyiptomi karhatalom több. pred nedavnim smo slišali da so pred nekaj dnevi egipčanske oblasti zaprle in priprle mnoge zagovornike človekovih pravic ti so poskušali braniti pripadnike koptske krščanske skupnosti katerih eh, nekatere člane so zverinsko ubili v preteklosti. Vsekakor pa so oblasti eh, poskušale zmanjšati pomen nasilja nad eh, pripadniki koptske skupnosti, istočasno pa pravijo, da se naj kar sama eh, verska skupina poskuša obraniti. Združene države so to ostro obsodile in eh, mislim, da moramo tudi mi to narediti zlasti, ker vemo, da že tisočletja kopsko skupnost eh, zatirajo. Evropska skupnost se mora odločno zauzeti za njihovo zaščito. Hvala lepa, gospod Tokes. Zdaj pa e, bomo prišli k postopku Catch the Eye. Moramo glasovati ob 12. uri, zato lahko dam besedo samo štirim govorcem in eh, najprej e, enemu za vsako politično skupino, ki je zaprosil za besedo. Predajam sedaj besedo gospe Savorski. Ďakujem, že sa tu znovu upozorňuje na porušenie. Najlepša. Hvala, gospod predsedajoči. Hvala tudi vsem, da ste pripravljeni, da ponovno razpravljamo o primerih kršitev človekovih pravic v nekaterih eh, državah sveta. To smo naredili že leta 2007 in 2008. Zdi se mi, da Evropska unija nekako ne uspe ustrajati na uveljavljanju svojih zahtev, ko gre za Eh, obsojanje primerov kršitev človekovih pravic. Zlasti, ko gre za is, mus, muslimanske države, v katerih eh, dosti krat eh, od Magreba do Irana, Indije, Pakistana in tako naprej pripadnike drugih verskih manjšin preganjajo, celo ubijajo. Zato apeliram, da na vse predstavnike Evropske unije, vse delegacije Evropskega parlamenta, da izkoristimo vse priložnosti, da prispevamo k večjemu dialogu za versko strpnost. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Brepel. Huolestunut Egyptin tilanteesta. Eh, Hvala lepa. Jaz sem izredno zaskrbljen nad razmerami v Egiptu, kajti to je povezano z neko zgodovinsko, narodno oziroma etnično manjšino in vprašanje. Kopski kristijani so zelo pomembna skupina, približno 10 odstotkov prebivalstva, 8 milijonov ljudi torej v Egiptu. Eh, oni so ponosni nad eh, svojimi uh, tradicijami in nad svojimi razmirami, to je vzhodnokrščanska tradicija. In torej napad na nje je bil izredno nasilen in naklepen. Dejstvo, da mnogi kopski, mnoge kopske ženske uh, so bile prisiljene v to, da se spreobrnejo, to kaže na dejstvo, eh, da je nasilje zelo prisotno, bile so tudi podvržene posilstvom. To je zelo hud primer in slab primer tudi za druge, slab zgled za druge države, ki bi lahko zapadle v to nasilje. Zaradi tega želimo poudariti potrebo po pozitivnem dialogu med verami. Hvala lepa. Eh, zdaj pa predam besedo gospod Vajdlu. Poštovani gospod predsedujoči, ko se zgodi umor in to umor na verski osnovi, je seveda vse drugo kot eh, eh, to da se zgrozimo in obsodimo eh, komajda primerno. mislim pa da je to da se je zgodil nov incident in nov zločin na bližnjem vzhodu pravzaprav odsev nekih splošnih razmer in večkratne nepozornosti do verske svobode in do spoštovanja drugačnih. govorim o tem da se te verske vrednosti ne spoštujejo na različnih straneh. Eh, razlog zakaj je alde predlagal da se ta razprava odloži oziroma da se loči razprava o eh, spoštovanju človekovih in verskih pravic v egiptu in maleziji je bil ta da je treba z določeno občutljivostjo eh, obravnavati države posamično in egipt gotovo ni eden izmed najbolj vpijočih primerov verske nestrpnosti prej nasprotno. Hvala lepa, predsedujoči moramo pogledati na splošno vzdušnje v islamskih državah, ki je vedno bolj militantno in zelo nenaklonjeno kristijanom. Kopti, ki so eno izmed najstarejših krščanskih crkva v svetu, imamo tudi tako crkvo v Londonu in jaz to zastopam, dejansko so izpostavljeni nasilju in to organizirajo različne islamistične skupine in torej je na strani Mubarakove vlade, da to ustrezajo ustrezno uh, zaščiti. Eh, da sploh ne govorimo o kristijanih v Palestini, v Pakistanu, v Iranu, da sploh ne govorimo o napadih v Maleziji. To se dogaja že predolgo in torej moramo uveljaviti pravice krščanskih eh, skupnosti po svetu, ki gledajo na Evropsko unijo in na Združene države za zaščito. Torej jaz dajem dobrodošlico tej resoluciji. Hvala lepa, gospod Tanok. In sedaj pa še zadnji na vrsti besedo predajam gospodu Betnu. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, preganjanje kristjanov in drugih eh, verskih eh, manjšin v islamskih državah je nekaj izredno hudega. Ljudje, kristjani, ki živijo v Egiptu, v Mediteranu že 2000 let, so vedno bolj izpostavljeni preganjanju in so dejansko tudi prisiljeni v to, da zapuščajo svoje domove. In to zato, ker prihaja do, do radikalnega islamizma, do neke oblike islamske islamskega fašizma, krščanske manjšine in drugi, eh, druge skupine eh, in napadi na te so, niso ustrezno pokriti strani naših medijev. Želim povedati javnosti, zakaj se vse to dogaja. Moramo torej eh, tisk pripraviti do tega, da pove, da je to fanat, fanatično početje zaradi nestrpnosti v islamski ideologiji. Demokratične vlade po celem svetu bi morali izvajati maksimalno diplomatski pritisk na države kot je Egipt za to, da zatrete nesprejemljive, nesprejemljivo preganjanje. Hvala lepa, gospod Batan. In predajamo besedo sedaj eh, prekomisarki Krös. Izvolite. Predsedujoči, eh, poslanke in poslanci, komisija je šokirana in žalostna na tem, kar se je dogodilo koptom v Egiptu, v južnem Egiptu in nad tragično smrtjo sedmih eh, koptov in enega policista v eh, poboju eh, iz mimoidočega avtomobila. Eh, dejansko to terje od nas, da hitro postopamo. Eh, tudi vlada sicer, eh, tamkajšnja vlada je postopila za to, da bi aretirala odgovorne za ta poboj. Gospod predsedujoči, poglobljena preiskava in to, da privedemo odgovorne pred pravico, je jasen znak tega, da nasilje, ki temelji na verske, verski nestrpnosti, ni sprejemljivo, sprejemljivo v egiptovski družbi. Egiptovska za ustava eh, skrbi za eh, svobodo vire in za svobodo izražanja svoje veroizpovedi. Vsekakor pa prihaja do pritožb, kar zadeva diskriminacije proti koptski skupnosti in tudi proti drugim verskim manjšinam, kot so bajhaji in to eh, na delovnem mestu oziroma v pravosodnem sistemu. Zavedamo se tega, gospod predsedujoči, težav, s katerimi se spopadajo številne krščanske skupnosti, kot naprojme Ujguri eh, oziroma Mohamed Higazi v drugih državah ta, to vprašanje redno, na to vprašanje redno eh, opozarjamo v dialogu z Egiptom in zavedamo se, da vlada eh, skuša eh, dejansko ustrezno upoštevati določene pritožbe, ki so jih uložili kopti, recimo, kar zadeva uporabo določenih stavb oziroma obnovo crkva. Spodpiramo to vrstne poteze egiptovske vlade in spodbujamo tamkajšnjo vlado, da skuša ugotoviti, katere so korenine teh napetosti enakosti v egiptovski družbi in tudi, da postavi konec vsem oblikam diskriminacije proti tistim, ki pripadajo drugim religijam gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, eh, fundamentalistična dejanja v Maleziji eh, in to tudi usled eh, razsodbe visokega sodišča o uporabi besede Allah in dejstvo, da vlada kot opozicija mm, tamle, vključno tom pa malezijska islamska stranka in tudi nekatere muslimanske nevladne organizacije so obsodile te napade. Eh, malezijska vlada je povečala varnostne ukrepe za to, da bi zaščitili vse, vse svetišče, vse crkve in je tudi ponovno potrdila svojo predanost k eh, ohranjanju strpnosti in harmonije eh, v lasni družbi ob spoštovanju etničnih in verskih razlik. Malezijska zvezdna ustava trdi, da islam je religija federacije, torej zveze, ampak druge veroizpoze se lahko lahko prakticirajo v miru in uh, složnosti v vseh predeljih uh, federacije. Spodujemo torej oblasti, da uh, začnejo čim prej uh, nek skupni, celostni uh, dialog z vsemi verskimi prepričanji, zato da spodbudimo vzajemno razumevanje in zato, da bo lahko Malezija še dalje razvijala, se razvijala mirno ob socialnem in etničnem skupnosti na spoštovanju in v zvezi s tem naj povem, da notranji, malezijski notranji minister ima posebno odgovornosti za to, da v celoti obrazloži in tudi objektivno obrazloži svojim sodržavljanom celotno vprašanje. Uh, poslanke in poslanci, uh, odločno eh, obsojamo vse eh, eh, oblike nestrpnosti proti kateremu, katerikoli osebni, osebi, ki zaradi svoje religije bi bila izpostavljena takim napadom. Nažalost, nobena država ni imuna pred tem in zato pozivamo javne oblasti, da v celoti zaščitijo vse verske skupnosti, vključno kristjane, pred diskriminacijo in pred zatiranjem. In komisija daje, pripisuje veliko prednost verski svobodi in ali veroizpovedi kot osrednjo vrednoto eh, politike človekovih pravic Evropske unije. Torej dialog z državami, kjer obstajajo določeni problemi, mora biti vsekakor predmet eh, razmisleka eh, in moramo torej aktivno spodbujati svobodo religije in predajo tudi, moramo tudi predanost vsem vsem resolucijam Združenih narodov. Hvala lepa. S tem zaključujemo to točko na dnevnem redu, katerem bomo glasovali po koncu razprav. Sedaj pa prehajamo, torej ob 12. uri, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je predlog resolucije o um, človekovih, kršitvi človekovih pravic na kitajskem, zlasti v povezavi s primerom Liu Xiaobao. Takoj predavam besedo za dve minuti uh, avtorici gospe Weber.